Najlepša hvala. Pred odmorom za kosilo pa še eno sporočilo. Strani skupine Alde sem, imel, sem dobil predlog, da bi Venčenca Jovine imenovali za člana odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo nadomestil gospoda Zanonja. Gospod Učas pa bo imenovan v odbor za promet in tam nadomestil gospoda Jovineja. Nihče temu ne nasprotuje, tako da je ta predlog sprejet. Za zapis dnešního denního zasedání bude. Toliko